Uh, danes je na dnevnem redu cela vrsta resolucij ali ste pripravljeni najprej bomo glasovali o resoluciji o kršitvah človekovih pravic v azerbajdžanu Začnili, začeli bomo z predlogom spremembe ena. Prosim, da dvignete roke, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Gospod Borgecijo, ali želite besedo v zvezi s to resolucijo? Izvolite. Eh, merci, predsednik. Un richiamo regolamento. Eh, ja, postopkovno vprašanje imam. Želim vedeti, ali predsedstvo ne namerava na demokratičen način pozdraviti škotskega ljudstva, ki v teh urah glasuje za svojo neodvisnost, za neodvisno škotsko. Ok, um, the next vote is on amendment second by showing hands who is in favor. Hvala lepa. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo celotni resoluciji za, proti, vzdržani sprejeto. Naslednja točka resolucija o Burundiji, zlasti primer Pjera Klaverja Mombipaja imamo skupno resolucijo, ki eh, jo je vložilo sedem skupin za proti vzdržani sprejeto. Naslednja resolucija kršitve človekovih pravic v Bangladešu. Imamo skupno resolucijo šestih skupin. Glasujemo o izvornem besedilu drugega odstavka, ločeno v dveh delih. Prvi del je za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o resoluciji razmere v Ukrajini in stanje odnosov med EU in Rusijo. Imamo skupno resolucijo petih skupin. Predlog spremembe štiri. Tukaj imamo ustni predlog spremembe gospoda Avstrevičji. Vse izvolite besedo. Hvala lepa. Kolegi in kolegice, gre za Predlog spremembe, ki je bolj lingvistične narave, namesto can be, bi zapisali should be in potem bi imeli stavek strongly stresses that there should be a political solution to this conflict. Hvala. Anyone? Ali ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne, potem glasujemo o predlogu spremembe 4. You should have been quicker. Okay, let me see if there are 40. Ja, hitrejši bi morali biti. Ne vidim, če vas je 40. Mislim, da ne. Tako da glasujemo predlogu spremembe, kot je bil spremenjen. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 2, predlog spremembe 9. Dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe deset ima prav tako ustni predlog spremembe, ki ga bo predstavil gospod Fleckenstein. Izvolite besedo. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. V dogovoru z drugimi političnimi skupinami želimo na koncu desetega odstavka besede on the ground zamenjati z in Ukraine. Ali kdo temu nasprotuje, sprašuje predsedujoča. Ne. Potem glasujemo o spremenjenem predlogu spremembe. Kdo je za? Oprostite, glasovali bomo poimensko. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. odstavek 17, odstavek um, predlog somembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 1 v dveh delih prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Odstavek 28 v delih, prvi del, dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 7. Dvignite roke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 14. V dveh delih glasujemo po imensko. Najprej prvi del. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8 spet glasujemo po imensko. Lahko glasujete. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Dvignete roke. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Naslednja resolucija na dnevnem redu je odziv Evropske unije na izbruh ebole. Imamo skupno resolucijo petih skupin. Preden bomo glasovali o resoluciji, želi besedo gospa von der Stoch. Yes, please. Ich möchte eine Anmerkung zur Geschäftsordnung machen. Ja. Glede poslovnika. Včeraj ob 8. uri smo dobili to resolucijo 27 strani v angleščini. Včeraj zvečer ob 8. smo to dobili, danes zjutraj pa smo se dogovorili o tem, kako bomo glasovali. Želela sem samo, da gre v zapisnik, da je to način, po katerem v parlamentu ne moramo delati. Hvala. Noted, uh, to bomo vzeli na znanje, ampak uh, takšni so pač bili roki za skupine. Glasujemo o celotni resoluciji. Dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja resolucija. Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva islam, islamske države, vključno s preganjanjem manjšin. Imamo skupno resolucijo petih skupin. Najprej glasujemo o predlogu spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa odstavek 10, izvorno besedilo v dveh delih, prvi del, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Ostavek 10 spet v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srujembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. Sedaj pa resolucija o razmerah v Libiji. Imamo skupno resolucijo političnih skupin. Najprej glasujemo o predlogu spremembe 3. Dvignite roke. Kdo je za? Proti? Ustržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Za? Proti? Ustržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Za? Proti? Ustržani? Sprejeto. Predlog spremembe 5. Za? Proti? Ustržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Za? Proti? Ustržani? Zavrnjeno uvodna izjava K v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Drugi del za? Proti? Zdržani? Sprejeto? Predlog spremembe dve za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno resolucija v celoti za prosti vzdržani sprejeto. Sedaj pa resolucija o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter vloga Evropske unije. Gospod Lamstorf želi nekaj povedati. Postopkovno vprašanje, gospa predsedujoča, zakaj najprej glasujemo o resoluciji ene politične skupine, če pa imamo skupno resolucijo ILS, e ST, ALDE in EKR. Potem drugi, če želimo po imenska glasovanja glasovati, um, omejiti samo na pomembna glasovanja. Tukaj pa imamo sama po imenska glasovanja. Ali nam lahko razložite, zakaj je tako? Noted, sure. Gospod Lambsdorff, eh, to bomo vzeli na znanje, ampak verjetno veste odgovor eh, o takšnih resolucijah, pač glasujemo po vrstnem redu in eh, poimensko glasovanje ni zloraba postopka, zato bomo postopali tako, kot je bilo predvideno. Najprej imamo predlog, najprej imamo predlog resolucije skupine GUE, glasujemo o prvem odstavku poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 3. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti odstavek. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Peti odstavek, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Postopkovno. Pa, predsednik, lahko to ni gospa predsedujoča, ali ne bi mogli o tem glasovati v svežnju? Um, ali kdo temu nasprotuje, da potem bomo glasovali o vsakem odstavku posebej. Osmi odstavek. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deseti odstavek, točka D za. Evo, prosite, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 10, točka E, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10F, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10 je odstavek točka K, lahko glasujete. Konec glasovanja. zavrnjeno. Uh, Mrs. Beres, you are asking for the floor. Gospa Beres, postopkovno. Gospa predsedujoča, oprostite, da sem tako neizkušena, ampak sprašujem se, na podlagi katerega člena poslovnika glasujemo po tem vrstnem redu, ki ste si ga danes izbrali. Zdi se mi, da po navadi, ampak mogoče, da se motim in všeč mi bo, če mi boste lahko podali vaš argument, e, torej, da e, glasujemo o kompromisu več političnih skupin e, prednostno. I'm told that it's the rule 1 to 3 paragraph Pa je to 123. člen, četrti odstavek, ki pravi, skupna resolucija nadomesti tisto, ki so jo vložili podpisniki, ne pa tisti, ki so jo vložili drugi odbori, politične skupine ali poslanci. To je vaš odgovor. Deseti odstavek, točka K. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deseti odstavek točka M lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava E. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodna izjava F, glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodna izjava G, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava I. Lahko glasujete. konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasovanje v celotni resoluciji, spet poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa resolucija zelenih. Dvignite roke, kdo je za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Rezultat je bil očiten. Resolucija skupine EFDD, dvignite roke, kdo je za, proti, zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o skupni pobudi za resolucijo, ki jo je vložilo eh, ki so vložile štiri skupine, predlog spremembe pet, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest za dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe sedem poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9 z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 glasujemo poimensko. No Predlog spremembe 10 poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 14, lahko glasujete poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16, lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 17. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za dvigom rok za, proti, ustržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog slovenbe 4 za dvigom rok, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In pa celotna resolucija glasujemo poimensko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa resolucija, delegirana uredba komisije o spremembi dostopa do trga za Fiji. Glasujemo poimensko. Kone glasovanja. Zavrnjeno. Hvala, kolegi. Sedaj pa sledijo obrazložitve glasov. Če se dve minuti.